señorías hyvää huomenta istunto on avattu ja toivottavasti tästä tulee. dober dan eh, naše zasedanje je se začenja upam da ste vsi imeli dober dan prva točka na dnevnem redu je poročilo hautala o spremljanju uporabe